Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo jutri ob 12. je. Jutri bo se od 9 do 13. in potem od 15 do 17.